tako da smo s tem to tudi sprejeli, ta imenovanje. Prav tako bi želela na uradni tribini, tribuni pozdraviti gospoda Kljaklica, ki je predsednik Gruzije in pa delegacijo, ki ga spremlja. Ils effectuent ce jour une visite de... So na delovnem obisku v Evropskem parlamentu in počastili so nas z obiskom tule na razpravi, na glasovanju. Tako da dobrodošli v parlamentu, da nadaljevali pa bomo za, glasova, za glasovanje. Začeli bomo s, s poročilom gospoda Takule, začeli bomo s pomenskim glasovanjem.